ne deluje, prosim, če tehniki nekaj naredijo. Hvala. Uh, koferati. Isti problem imam. Tudi moja naprava ne deluje. Predsedujoča, dobro. Ustrezne službe so vzele to na znanje. Sedaj po enakem postopku glasujemo o priporočilu. Poro, uh, eh, poslanke TKO o sporozumu med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo v nekaterih vidikih zračnih prevozov. Glasujemo, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Poročilo Van de Kamp. Po enakem postopku bomo glasovali o priporočilu Van de Kamp o sporozumu med Evropsko skupnostjo, Islandijo, Norveško, Švico in Lihtenštajn. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto sprejeto. Poročilo Koeljo, po istem postopku bomo glasovali, pristop Lihtenštajna k sporazumu EU-ES Švica. Glasujemo, kdo je za? Proti, zdržani. Poročilo je sprejeto. Po vrstnem redu je sedaj po istem postopku glasovanje o poročilu Holmajer o pristopu Lihtenštajna in Švice v zvezi s eh, azilom. Kdo je za to poročilo? Proti? Zdržani? Sprejeto. Po dnevnem redu sedaj glasujemo po enakem postopku o poročilu Makovej o sporozumu med EU in Brazilijo odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov. Glasujemo o tem poročilu, kdo je za? proti zdržani sprejeto. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali na podlagi istega postopka o eh, poročilu Enču, sporozum med EU, Brazilijo, odpravi izonske obveznosti za kratkoročno bivanje zametnika diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov. Glasujemo o tem poročilu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto po dnevnem redu sedaj glasujemo po istem postopku o poročilu por, eh, poslanke Gebhardt o izvajanju direktive o storitvah. Glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Po dnevnem redu po istem postopku sedaj glasujemo o poročilu o delegaciji Evropskega parlamenta v spravnem, oprostite, poročilu eh, Kancijan pravice potnikov v avtobusnem prevozu. Sedaj poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Gospa predsedujoča, moja naprava za glasovanje ne deluje. Bene, ne prendiamo no. Dobro, smo vzeli na znanje, bomo obvestili službe. Po dnevnem redu sedaj glasujemo. Onorevole Alfano, prego. Poslanec Alfano. Poslanka Alfano. Hvala, gospa predsedujoča. Svojo kartico sem pustila očitno v glasovanji napravi v odboru, ko smo glasovali. Prosim, eh, da zabeležite, da sem se vzdržala glasovanja pri poročilu Kancijan. Hvala. Sedaj glasujemo o poročilu Kalanan, standardi emisijskih vrednosti za nova lahka tovorna vozila glasujemo po delih, prvi del, tri dele imamo, poimensko glasujemo o prvem delu, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu, kako smo ga spremenili. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali o poročilu Lene o okropljenem sodelovanju na področju vedbe enotnega patentnega varstva. Glasujemo poimensko o poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Po dnevnem redu sedaj glasujemo o poročilu poslanca Beleja o radioaktivnem onesnaženju živil. Silvestris predsedojoča, glasoval sem za to poročilo po uh, uradnem uh, zaznamku, kakor kaže moja naprava, pa naj bi bil glasoval proti. Bomo popravili. Poslanec Vitella. Napačno sem glasoval. Eh, za, zabeležen pa je bil moj glas, kot da sem se zdržal. Error en la votación, mi voto es contra. Napako sem naredil, ko sem glasoval. Moral bi bil glasovati proti. Prego, presidente. Poslanec Aguilar. Gospa predsedojoča. Želel bi, da se zabeleži, da glasovanje poteka takoj po prejšnjem. Nisem mogel glasovati, ampak hotel sem glasovati proti. Naj opozorim poslanke in poslance na naslednje dejstvo. Ta predlog o evropskem patentnem varstvu je uh, povezan z odločitvijo, ki jo bo Evropsko sodišče sprejelo 8. marca. Zato predlagam parlamentu, da uh, Dokler ne bomo sodbe sodišča dobili, ne glasujemo o tem predlogu. No, Poslanec Silvestris. Sedaj bomo glasovali o poročilu Bele. Prvi predlog spremembe, kdo je za? Prosim, če dvignete roke. Proti. Zdržani bomo preverili, kaj ti niste dvigovali dovolj rok. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Se pa bomo glasovali o 32. predlogu spremembe. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 30 predlogov sprememb podbora ITRE. Glasujemo, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Poročevalec Bele ima ustni, ne, to je brezpredmetno, pravi predsedojoča. Ne. Gospod Bele predlaga ustni predlog spremembe, to je predlog spremembe 33. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gre za ustni predlog spremembe v zvezi z uh, naslednjim besedilom. Komisija mora do marca 2012 Evropskemu parlamentu in svetu predložiti poročilo o ustreznosti mehanizma za nadomestila kmetom, katerih živilske proizvode, ker so onesnaženi, nad maksimalno dovoljeno ravnjo, ni moč eh, tržiti. Ta mehanizem mora biti zasnovan na načelu uh, onesnaževalec plača in tako naprej. To je skupni predlog spremembe petih političnih skupin. Hvala. Je kdo proti temu ustnemu dopolnilu? Ne? Potem glasujemo o predlogu spremembe 33 za, proti, zdržani sprejeto sedaj glasujemo o tako spremenjenem poročilu eh, odbora. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Sedaj glasujemo o celotni zakonodajni resoluciji. Poimensko glasujemo. Glasujemo. glasujemo. Konec glasovanja. Zakonodajna resolucija je sprejeta. Čestitam poročevalcu. Sedaj pa bomo začeli s obrazložitvami glasov.